Okay, colleagues, um, we're going to make a... Dragi kolegi, torej, uh, začenjamo z našim sestankom. Prva točka sprejetje dnevnega reda. Če ni nobenega ugovora, potem je dnevni red sprejet. Kolegi, uh, danes ponedeljek uh, zvečer bomo izkoristili ta sestanek, da dosežemo določen napredek na področju priseljevanja. Druga točka jezikovni profil, tolmačenje v danščino, latviščino, hrvaščino in irščino nažalost ne bo na voljo danes med sestankom. Pa še eno sporočilo imam. Gospod Kirchhoff e, je prišel do mene pred sestankom, da bi mi povedal, da je prišlo do nadaljnih eh, problemov v Grčiji eh, z migracijskim sistemom. Eh, to je povezano z gospodarskimi težavami in tudi z določbo o priseljevanju in te posledice bojo dokaj resne. Jutri bom s koordinatorji govoril o teh temah na sestanku koordinatorjev. Eh, mogoče se bo tudi predstavnik DG Home, eh, torej za notranje zadeve, odzval na te zadeve, kajti eh, Grčijo imamo tudi danes na dnevnem redu. Ne vem, če ste me vsi slišali. Prosim, če se umirite, da bomo lahko še danes tekom sestanka spregovorili o tem, pa potem jutri tudi na sestanku koordinatorjev. Zdaj pa se lotimo tretje točke, to je glavna točka na današnjem dnevnem redu in sicer Evropska agenda za priseljevanje. Matjas Rute, eh, generalni direktor na komisiji v povezavi s to temo, nam bo spregovoril. In eh, sicer gre za sklep sveta, s katerim so vzpostavljeni začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Torej, to je ta tretja točka. Predstavitev eh, eh, gospoda Matijasa bo prva na vrsti in mu kar predajam besedo. Izvolite. Hvala, spoštovani predsednik Klod, eh, drage članice in člani parlamenta. Veliko veselje mi je, da vam na hitro predstavim izvajanje eh, svežna oziroma svež za izvajanje, ki ga je komisija določila 27. maja letos. Eh, komisar Avramopoulos vam je že predstavil eh, celotno agendo za priseljevanje v Evropski uniji. 50 in več ukrepov je predvidenih na tej imigracijski agendi. In prvi izvedbeni svežen eh, se je zgodil samo 14 dni potem, ko eh, smo določili agendo za priseljevanje. Sestavlja ga šest točk, o eni bomo razpravljali malo kasneje, mm, tudi tukaj na vašem odboru. Naj povem še nekaj besed o tem, na kar se je tudi najbolj osredotočala javna razprava. 78. Eh, člen, tretji odstavek pogodbe, eh, govori o schemi za eh, premestitve. Na to se bomo sredotočali. Javna razprava o migracijskih politikah pa se je osredotočila predvsem na številke in na kvote vendar pa uh, gre pri agendi za priseljevanje za veliko bolj celovit pristop. Trudimo se za integriran pristop, ki bo temeljil na štirih stebrih. Mm, tukaj se obravnavajo tudi uh, eh, zagonite migracije. In eh, veliko stvari je bilo zasenčenih uh, zaradi politične razprave v zadnjih nekaj tednih. Vsi so se namreč zelo močno osredotočali na premestitve in na preseljevanje. To, kar predlagamo eh, v okviru sklepa in v okviru 78. Eh, člena pogodbe, je, da se pokaže solidarnost do Italije in Grčije in sicer prek eh, Eh, neke nujne scheme eh, za preselitev 40 tisoč ljudi, ki nujno potrebujejo mednarodno zaščito. Mogoče klot eh, se lahko dotaknem tudi vprašanja, ki ste ga omenili v zvezi z gospodom Kirkovom. Največji problem, s katerim se soočamo v Grčiji v tem trenutku, je ta, da je da obstaja zelo velik pritok pristnih prosilcev za azil, ki prihajajo eh, čez morje iz Turčije na grške otoke. Ti ljudje so v velikih eh, težavah, eh, tudi otoki se soočajo s težavami. Pri sprejemu teh ljudi 50 tisoč jih je prišlo v zadnjih nekaj mesecih. In uh, treba je uh, razlikovati med eh, potjo čez vzhodne sredozemlje in pa eh, potjo čez eh, osrednje sredozemlje. Na to drugo smo se osredotočali v preteklosti, bolj kot na prvo. Torej obstaja predlog, da bi našli 40 tisoč mest za ljudi, ki nujno potrebujejo zaščito. 24 tisoč bi jih prišlo iz Italije in 16 tisoč iz Grčije. Ne želimo si evropske solidarnosti, želimo pa hkrati tudi poudariti odgovornost eh, za delnih držav članic, ko gre za njihovo eh, zavezo, da se izboljša azilni imigracijski sistem. Upam, da bomo z vašo pomočjo mobilizirali kakšnih 240 eh, milijonov za to, da se ta schema podpre, 6 tisoč eh, evrov na preseljeno osebo. Eh, vzpostavili bomo tudi sistem podpore, ki ga bodo nudile EASO in druge zadevne agencije. Mm, razprava je bila dokaj burna, to lahko rečem, ampak celo Evropski svet je postavil neko številko, določili so eh, število 40 tisoč. Eh, seveda se niso strinjali s komisijo glede mehanizma. Eh, tukaj je obstajalo jasno nesoglasje, ampak obstaja pa jasen cilj tudi na strani sveta. In mi kot Evropska komisija pričakujemo, da bo ta cilj dosežen. Danes zjutraj sem eh, v razpravah z državami članicami zelo jasno povedal, da sistem porazdelitve oziroma ključ za porazdelitev eh, je še na mizi, torej se o tem še razpravlja in videli bomo, eh, kako bodo to rešile države članice. Vem, da boste tudi vi, spoštovani predsednik, na neformalnem svetu razpravljali s tem o z, o tem z ministri. No, še opomba. Obljubili smo tudi, da bomo uh, iznašli bolj stalen uh, nujni mehanizem po postopku soodločanja in o vseh teh elementih bomo uh, lahko potem tudi še razpravljali. No, Naj povem, kaj eh, bi naj naredili s 40 tisoč ljudmi, ki sem jih omenil. Če to primerjam s schemo, oziroma če to primerjam z eh, eh, ekonom loncem, tukaj imamo pravzaprav eh, neko eh, varovalko in ta naš sistem je varovalka ki eh, bi jo lahko uporabili v različnih okoliščinah na različne načine, ampak še vedno bi tukaj šlo za uh, varovalko. V naslednjih mesecih uh, v razpravah o Evropski migracijski agendi bomo pregledali dublinski sistem, da bomo videli, ali uh, kot tak uh, ta sistem sploh deluje ali. Eh, stvari delujejo znotraj eh, sistema Dublin. Eh, zdi se mi, da z majhnimi izjemami to dobro deluje. No, poleg tega smo predstavili tudi evropsko schemo za preselitev. V dveh letih to zadeva 20 tisoč mest. Upam, da bodo države članice dale svojo zavezo, da se bo to izvajalo. Izvali pa bomo to prek UNHCR in sicer 10 tisoč evrov na preseljeno osebo to zadeva. No, če to opišem še drugače, ta schema ponovne naselitve je druga stran medalje našega akcijskega načrta za boj proti tihotapljenju če bomo prekinili tihotapske poti, potem moramo tudi zagotoviti, da bomo istočasno ustvarili druge načine in druge možnosti za prihod v EU. 20 tisoč je številka, ki jo predlaga UNHCR eh, in sicer na letni ravni. V tem trenutku eh, smo predlagali eh, tako številko za dve leti, ampak v agendi za migracije je zapisano, da bi do leta 2020 naj dosegli cilj 2000, eh, oziroma 20 tisoč oseb na leto. Omenil sem že akcijski načrt eh, za boj proti tihotapljenju. Ta vsebuje številne ukrepe. Mm, štiri eh, glavna poglavja. Imamo jasnejši policijski in sodni odziv potem drugič izboljšanje eh, zbiranja in eh, podajanja informacij, izmenjave informacij. Tukaj gre tudi za vprašanje tesnega sodelovanja z eh, misijo CSDP, ki, prek katere bomo tudi lahko zbirali informacije oziroma jih bodo oni zbirali za nas. Potem se mora okrepiti preprečevanje tihotapljanja in nuditi pomoč ranljivim migrantom, okrepiti pa je treba tudi sodelovanje s tretjimi državami. Nekaj primerov, morda tri bi vam podal. Najprej bomo proučili obstoječi pravni okvir za to, eh, da se zagotovijo ustrezne sankcije za kriminalce in da se prepreči kriminalizacijo tistih, ki nudijo migrantom humanitarno zaščito. Drugič, osredotočili se bomo na eh, finančne preiskave, na zaseg premoženja in pa sledenje premoženju, tako da bomo preprečili eh, tihotapcem eh, dostop do sredstev. Tukaj bo tudi Europol igral svojo vlogo. Tretjič, pa naj povem, da bomo eh, tudi razvili jasna sredstva komunikacije. Skušali se bomo boriti proti tihotapljenju tudi prek eh, večjih in bolj obsežnih eh, kampanj ozaveščanja. Te bodo morale potekati seveda tudi izven Evropske unije. Četrti element pri tem prvem izvedbenem svežnju. Lahko vam povem, da eh, že pripravljamo tudi naslednje svežne. No, eh, naslednji element eh, so smernice komisije glede prstnih odtisov. Skušamo razviti skupno evropsko prakso, kar se tiče zbiranja prstnih odtisov. Imeli smo zelo konstruktiven sestanek z državami članicami 16. junija. Vsi smo se dogovorili, da ta dokument eh, dobro odraža prakse, ki bi morale, oziroma najboljše prakse, ki bi morale veljati v okviru uredbe Eurodak. Naj omenim še peti element, pregledan operacijski načrt eh, skupne operacije Triton. O tem razpravljamo že vse, odkar sem. Uh, se začel udeleževati sreča na tem odboru, eh, torej eh, kakšnih 12 mesecev, vi bi morali vse čas pritiskati na to, da je treba eh, na vsak način reševati življenja. Prišlo je do številnih tragičnih dogodkov, še posebej dogodek aprila in šele takrat smo dosegli tisti politični trenutek, ko so države članice podprle operacijo Triton oziroma dale svoje zaveze. Pokrili smo eh, širše območje, razširili smo operacijo Triton proti jugu. Mm, več je tudi sredstev, ki so zdaj na voljo za to operacijo. In eh, več denarja imamo tudi z vašo pomočjo. Eno številko bi vam še rad podal ta me je zelo presenetila. Od 1. maja do 30. junija smo imeli približno 300 incidentov. 269 e, je bilo operacij reševanja. E, našli pa smo več kot 44 tisoč ljudi in rešili 33.855 ljudi. Samo dva potrjena primera uh, smrti uh, sta iz tega obdobja. To je ogromna sprememba, ki smo jo dosegli. Tudi vi ste lahko ponosni na to, ker ste se vse čas borili uh, za uh, tak uh, rezultat. Omenil sem tudi operacijo. CSDP, ki se je začela 22. junija. Eh, čisto na koncu pa naj povem še nekaj, zato da bi poudaril celovitost našega pristopa. In sicer eh, želeli smo vključiti tudi element eh, zakonitega priseljevanja. To smo vključili v agendo in zato smo začeli s posvetovanji o modrem kartonu. Gre za revizijo modrega kartona. Javno posvetovanje se je začelo pred nekaj tedni. E, to bo vodilo v pregled modrega kartona. Javno posvetovanje je odprto in bo trajalo 12 tednov do konca avgusta, torej 31. avgusta se bo to zaključilo. In e, rad bi vas prosil, da spodbujate e, to posvetovanje tako da bomo dobili kar največ možnih odzivov. Kot vedno pa sem bil predolg in se zato upravičujem, gospod predsednik. Hvala, Matijas. Gospod Rute je omenil tudi svet PNZ ta teden. Upam, da bodo dosegli napredek pri mehanizmu za preselitev. Razpravo bomo strukturirali tako, da bo prva spregovorila Ska Keller, ki je poročevalka. Najprej pa bi vas eh, prosil oziroma bi eh, Luksemburško predsedstvo eh, prosil, da ukrepa ta teden, mogoče če bi želeli kaj povedati, kakšne rezultate si želite ta teden. Najprej bom povprašal njih, potem bom prosil uh, gospodska Keller za kratko predstavitev, potem pa boste na vrsti še uh, gospe. Uh, gospa Mecola in gospa Kienge za kratki predstavitvi. Potem pa še vprašanja in odgovori. Prosim, če ste vsi zelo kratki, kajti veliko se vas je že javilo k besedi. Moram pa kolege spomniti, da prideta potem še dva zunanja govorca iz eh, dveh eh, eh, družb oziroma združen lastnikov ladi. No, najprej Luksemburško predsedstvo. Uh, Izvolite. Merci, monsieur le président. Euh, permettez à la présidence de. Naj povem nekaj besed o, o agendi e, za begunce in pa za migracije. Razprave in posveti, ki so doslej potekali, so omogočili poglobljen premislek eh, o situaciji na območju Evropske unije. Zaradi trenutne situacije eh, potrebujemo izvedbo eh, reform. Predsedstvo sveta se o tem posvetuje z državami članicami. Potrebujemo namreč skupno politiko ta politika mora biti uravnotežena in enakopravna, eh, kar zadeva finančno eh, pomoč, pa tudi kar zadeva nazor nad priseljenskimi tokovi. Torej je potrebno celotno področje obravnavati v svežnju. Pri tem pa je potrebno eh, poskrbeti za prevzem odgovornosti, za solidarnost in pa za mednarodno sodelovanje predvidevamo najmanj tri pomembne politične razprave v okviru eh, sveta. Neuradno razpravo glede trgovanja z begunci, glede eh, premestitve in pa ponovne naselitve. Oktobra bomo razpravljali o vizumih in pa o vračanju beguncev eh, in pa o nadzoru na zunanjih mejah. Potem eh, pa eh, je tukaj še globalna eh, razprava o migracijah, o beguncih, o vračanju beguncev, o preseljenskih tokovih in tako naprej. vrh eh, v eh, Valeti eh, je sprejel odločitev o ustanovitvi posebne skupine, ki se ukvarja z tem področjem v sodelovanju z našimi afriškimi partnerji. Poleg tega se je potrebno ukvarjati tudi z prihodom beguncev preko balkanskega območja. Predsedstvo sodeluje tudi z eh, mladimi raziskovalci in pa eh, oziroma z mladimi eh, prosilci za azil in pa z mladoletnimi osebami brez spremstva. Naj sedaj povem še nekaj o premestitvi in ponovni naselitvi. Vsi ste prebrali zaključke Evropskega sveta. Mislim, da mi ni potrebno govoriti o podrobnostih. V prvi vrsti gre za odločitev eh, sveta, eh, da eh, podpre prehodne ukrepe za premestitev. Pretekli teden je potekala seja na to temo. Tudi Koreper se s tem ukvarjal danes zjutraj. Sledile bodo nove seje ta teden in pa prihodni teden. Trenutno raz razpravljamo o um, sekundarnih uh, premikih oziroma o uh, ponovni naselitvi, o situaciji v Grčiji in pa o vračanju. Kar pa zadeva same številke. Evropski svet je podal uh, zelo jasne številke. Luksemburško predsedstvo eh, je predvidelo posvete, ki so se že pričeli. Eh, želimo rezultate do konca julija. Zelo pomemben bo neformalni vrh eh, konec tega tedna. Um, Hvala lepa. Gospa Skalar, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, zahvaljujem se predsedstvo za vašo predstavitev. Evropski svet je imel kar zanimivo razpravo, si predstavljam, in vsi vidimo, kakšen je rezultat. Iz mojega vidika moram reči, da eh, je bilo veliko razočaranje. Tukaj gre za simbolne ukrepe. Vse vsi se strinjamo glede mehanizma solidarnosti tukaj, ampak veliko razočaranje je bilo, da se države članice v zvezi s tem ne strinjajo, kajti dogovorili so se za eh, prostovoljno raven, ampak kako naj deluje prostovoljna solidarnost, hm, o tem nisem tako prepričana. Evropski parlament in mi iz odbora Libe lahko pošljemo jasen signal državam članicam ampak žal bomo vključeni samo kot posvetovalni organ, kajti tukaj gre za mehanizem za eh, torej nujne zadeve. Ampak pomembno je, da pošljemo močen signal in da um, uh, pozivamo k zavezojočim zavezam. Že smo to zapisali v resoluciji Evropskega parlamenta na zadnje 28. aprila 2015. Takrat smo zahtevali uh, kvote in pa zavezojoče mehanizme za vse države članice. In to je nekaj, kar bi morali vedno znova omenjati, zato da bi zagotovili, da bo Evropski parlament poslal zelo močen signal. Potrebujemo zavezojoč mehanizem za to, da bo solidarnost delovala omenili ste cilj, številko 40 tisoč. Države članice so zavezale k temu, da bodo sprejele 40 tisoč prosilcev za azil in sicer sa strani Italije in Grčije. Komisija pa je s to številko upoštevala samo številke iz leta 2014. Če pa si pogledamo teren, če si pogledamo številke, ki uh, smo jih doživeli v prvi polovici tega leta, potem vidimo, da se številka viša. začetek leta 2015 je prišlo več ljudi kot leta 2014. Zato mislim, da je, mora biti naše sporočilo tudi to, da se ne ustavimo pri številki 40 tisoč, ampak da to številko razširimo eh, s številkami iz prvih treh mesecev leta 2015. Torej predlagam 50 tisoč prosilcev, ki bi jih. Eh, premestili iz Grčije in Italije. Naj vam podam eno številko iz Grčije. Številke so se zelo povečale, torej še več ljudi prihaja v Grčijo kot v Italijo. Zelo pomembno je, da pošljemo močen signal solidarnosti. Ne glede na to, kako simbolično je to, pa moramo reči tudi to, da potrebujemo več zavezujoče solidarnosti in naš cilj mora biti zelo ambiciozen. Pogledati pa si moramo tudi kakovost mehanizma, ne samo uh, številke, Že smo imeli en primer, ko eh, smo doživeli eh, schemo eh, ponovne naselitve. To je bil pilotni projekt na Malti pred nekaj časa in mislim, da se lahko iz tega nekaj naučimo. To sicer ni bila tako dobra izkušnja za Malto. Eh, priseljenci so bili zgolj številke, ki so se potem premeščali, ne da bi se posvetovali z drugimi državami članicami. Veliko je bilo sekundarnega gibanja kasneje. In vse države članice so se strinjale, da se moramo izogniti sekundarnim premikom. Ampak kako naj to zagotovimo? Mislim, da moramo zagotoviti, da kjer je eh, prosilec izražil, izrazil preferenco zaradi družine, naprimer, ali pa zaradi jezika, ali pa zato, ker je prosilec nekje študiral, ker ima tam stike, mislim, da je treba potem te preference upoštevati. Seveda to ne bo vedno delovalo. Ne gre za to, da imate pravico, da se vaše preference upoštevajo, ampak kjer je to možno, bi morali te želje upoštevati zato da bi se ljudje lažje vključili, integrirali v države članice in da bi se izognili sekundarnemu gibanju. Treba pa se pogledati tudi preferenca držav članic. Če bomo uskladili želje prosilcev in držav članic, potem se bodo eh, ljudje najbolje integrirali in bodo tudi ustali tam, kamor so bili ponovno naseljeni. Izogniti se moramo temu, da se ljudje nikakor ne bi mogli integrirati. Zame eh, je bila ta lekcija iz Malte zelo pomembna. Eh, begunce in države članice moramo pripeljati drug k drugemu, zato da bomo omogočili uspeh tega programa. Mislim, da bi to moral biti uspeh, zato da bi lahko spodbujali mehanizem solidarnosti med državami članicami. Torej, kakovost je v resnici zelo pomembna. Naj povem še to nujni ukrepi. To je nekoliko kočljiva zadeva za Evropski parlament. To je um, ukrep za primer sile in parlam, s parlamentom se tukaj zgolj posvetujajo sicer nas lahko upoštevajo, nismo pa zak so zakonodajalec. Zato mislim, da bi morali povdariti sledeče. Parlament lahko sprejme to posvetovanje samo zato, ker je to uh, nujna zadeva. Komisija je obljubila, da bo predstavila eh, trajno eh, schemo premestitev ob koncu leta in takrat bo parlament nastopal kot sozakonodajalec. Povdariti pa moramo, da si to res želimo in če komisija ne bo pravočasno ukrepala, bo moral biti parlament pripravljen na to, da uh, zapiše poročila na lasno pobudo, kajti s parlamentom se ne bi smeli zgolj posvetovati, kajti mislim, da mora parlament izpolniti svojo vlogo kot so zakonodajalec. To so poglavitne poteze poročila. Vsi poročevalci v senci so videli eh, zadnjo različico z vsemi podrobnostmi. Zelo se veselim vaših komentarjev, zelo se veselim vaših pobud. Rok je žal zelo kratek in zato se upravičujem. To, da svet nima veliko časa, ampak hitro je treba začeti s to eh, schemo, če želimo eh, uresničiti vse naše namene. Rada bi se zahvalila svojim Eh, asistentom, sekretarjatu. To je bilo najhitrejše poročilo vseh časov, verjetno bo to rekord. Torej, res lepa hvala uh, vsem za pomoč. Like Oscar, uh, to je bilo kot govor o podelitvi Oskarja. Če dovolite, bi tudi sam zahvalil, eh, dodal svojo zahvalo tem, eh, da ste se udeležili tega sestanka, kajti če ne bi imeli eh, tega sestanka danes večer, potem ne bi mogli izpolnevati rokov. Torej, kolegice in kolegi, hvala lepa, da ste se zbrali danes tu. Slišali smo poročevalko, slišali smo processtvo, slišali smo komisijo, sedaj pa bomo začeli z vami. Začeli bomo z Roberto Mecola, oziroma gospa ni mogla biti tukaj, imenovala pa je Žeroma Lenasa, eh, ki jo bo nadomestil. Kolegi, prosim vas, da se omejite na dve minuti, kajti seznam govornikov je izredno dolg. Prosim vas torej, da se omejite na dve minuti. torej, uh, poročevalka je imela na voljo 5-6 minut, kaj ti šlo je za predstavitev poročila. Torej, Jerome, hvala lepa. Roberta še vedno poskuša priti v Strasburg in upam, da se bo v kratkem pojavila in bo dodala nekaj svojih zamisli. Ona bo pri tem mnogo uh, bolj tekoča kot sem. Kar se tiče mehanizma premestitve. Naj povem to, da je to priložnost za Evropski parlament. Strinjam se s Ska Keller. Rezultat sestanka sveta je bil pravo razočaranje in vzdušje, v katerem so potekale razprave, vsaj um, izhajajoč iz tiska, ni bilo nekaj, na kar smo lahko ponosni. In upam, da bomo uh, poročevalci v senci lahko dosegli nek dogovor in da bomo vodili razpravo, ki jo državljani od nas pričakujejo. Torej, kar se tiče premestitve, vesel sem, da je Evropska komisija izdelala ta predlog, ampak to je skol eden od predlogov v okviru agende za priseljevanje. Če želimo, da agenda za priseljevanje deluje, je nujno, da se izvajajo vsi vidiki agende. To pa pomeni tudi to, da uh, ukrepamo proti tih otapcem, uh, eh, da imamo učinkovito politiko vračanja, da vključimo uh, eh, SWOP, da deluje tudi Eurodak. Delati moramo na vseh teh temah hkrati. Kaj lahko Evropski parlament doda? Mislim, da je pomembno dodati zamisel, da bomo upoštevali želje prosilcev, ko izvajamo premestitve. Zlasti pa tej izkušnji na Malti. Toda upoštevamo jih lahko zgolj do neke mere kolikor je to pač možno, kajti to ni meni, iz katerega lahko izbirate, kajti nekaterih želja ne moramo upoštevati, pa še vedno bomo morali ukrepati. Zagotoviti moramo to, da bomo upoštevali želje, ampak uh, s tem ne sme biti povezana prevelika upravna obremenitev. Tisti, ki potrebujejo zaščito, jo morajo kar se da hitro dobiti brez um, težkih upravnih postopkov. To je neke vrste eksperiment. In komisija dela na trajnem eh, mehanizmu v primeru sile. In vesel sem, da je komisija dejala, da bo Evropski parlament dobil vsa pooblastila so zakonodajalca, ko bo to trajen mehanizem. To je pilotni projekt. Zelo pomembno je, da to začnemo izvajati. Sam sem za zavezujoč uh, mehanizem, smo iz, zato smo se izrekli tudi v resoluciji Evropskega parlamenta, ampak mislim, da ni pravi trenutek za to, da sprožimo veliko razpravo o predlaganih številkah. Mislim, da je mnogo bolj pomembno to, da si pogledamo, kako zadeva deluje, kako bi lahko zadevo izboljšali in da to upoštevamo potem, ko bomo sprejemali trajen mehanizem za uh, primer stiske. Veselim se sodelovanja sa poročevalko in sporočevalci v senci. To je zelo učinkovito poročilo šele eno leto sem v parlamentu in še nikoli nisem videl česa tako učinkovitega in prepričan sem, da bomo zadevo pripeljali do dobrega konca. Hvala lepa. Seveda govorite kot paraševalec esenci, pa tudi kot uh, nadomestnik kolegice Kijeni. Sedaj pa Cecil, izvolite. Cecil Kijenger. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bom začela z tem, da se zahvalim poročevalki in e, sicer za pripravljeni dokument, pa tudi za vse spremembe na predlog sveta. Mislim, da je poročevalka podala nekaj zelo pomembnih predlogov. Najprej, eh, da je potrebno ukrepiti zavezujoč eh, značaj kvot. Poleg tega je potrebno priseljencem dati tudi možnost, da sami povedo, v katero eh, državo eh, bi eh, se najraje premestili. Kot je povedala poročevalka, bi bilo dobro, če bi ustrajali pri višji številki beguncev, ki bi jih morali premestiti. Strinjam se tudi z poročevalko. Eh, da je potrebno ohraniti pravno osnovo eh, tega predloga in sicer člen 73. Eh, odstavek. Ampak tukaj več ne gre zgolj za nujno zadevo, ampak gre za strukturen problem. Zaradi tega se lahko na ta člen opiramo le eh, v okviru eh, tega nujnega značaja eh, tega pojava. Sicer pa je potrebno uporabiti tudi 78. člen drugi odstavek. Priprave, ki so vodile v pripravo ki so vodile v znavo tega poročila, potekajo. Nekoliko zaostajamo, vendar pa se nama je zdelo prav, da izvedemo poglobljeno razpravo z vsemi kolegi o delovnih dokumentih. Na ta način eh, želimo doseči boljši rezultat in natančnejšo analizo. Tema so tudi varne poti eh, dostopa. Eh, do Evropske unije. Mislim, da obstaja možnost, da dosežemo soglasje in pripravimo skupen dokument. Rada bi se zahta, zahvalila tudi predstavnikom Evropske komisije, s katerimi smo imeli kar nekaj sestankov v preteklih dneh. Kot je bilo že poudarjeno, Mislim, da reševanje ne bi smelo biti v rokah zasebnikov. Države članice morajo zagotoviti sredstva za izvedbo eh, tovrstnih operacij. Pri tem pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezno strokovno znanje. Prisluhnili smo eh, tudi obsežni predstavitvi agende za migracije. Tukaj gre tako za zakonito preseljevanje iz eh, gospodarskih razlogov, kakor tudi za begunce. Mislim, eh, da se moramo soočiti z dejanskimi vzroki za tihotapljenje eh, beguncev. Poleg tega se moramo soočiti tudi z vzroki za potrebo za ponovno naselitev. Poleg tega se je potrebno osredotočiti na tiste države, kamor se begunci najpogosteje zatečejo. Begunci potrebujejo mednarodno zaščito. Direktorju bi rada predstavila tudi eno izmed svojih največjih skrbi. V svetu so razpravljali najprej o solidarnosti, potem pa so prešli na represivne ukrepe, ki so že eh, na meji diskriminacije politika vračanja ne more potekati, če ne bo zagotovila, da bodo polnopravno spoštovane človekove pravice. Sprejeti morajo biti preventivni ukrepi, tako da ne bi prišlo do prisilnega vračanja, pri čemer bi lahko prišlo tudi do kršitev človekovih pravic in pa temeljnih svoboščin. Najlepša hvala. Hvala lepa, Cecil, sem a, pogledal in sem mi dal znak. Kolegice in kolegi, kolegi, prosim, da spoštujete časovne omejitve, kajti se znam govornikov je dolg. Prosim, osredotočajte se a, a, na mehanizem premestitve, kajti to bo tema, to je zgolj uh, eh, posvetovalni postopek, ampak vendarle boste lahko izrazili svoje stališče uh, v četrtek in sicer eh, skupaj s ministri. Zato je pomembno, da izrazite svoje stališče o ponovni naselitvi oziroma o premestitvi. Gospa Holmajer je prva govornica. Pravzaprav bi imela dve vprašanje za gospoda Rutaja. Gospod Rute, prvo vprašanje je sledeče. Na podlagi tega, kako so se odločili šefi držav in vlad, ali obstaja potencijalna možnost za normalen eh, krizni mehanizem, ki ne bo temeljil samo na določeni številki, ampak ki bo deloval takrat, kadar bo neka država članica izpostavljena posebej visokemu številu beguncev in eh, tega sama ne bo več mogla obvladati. In drugo vprašanje, eh, gospod komisar je omenil oziroma odprl eh, novo pisarno na Siciliji na Mačarskem. Tukaj gre za a, pisarne. Ampak zanima me, katero osebje je za to predvideno kajti eh, ne moremo teh oseb premeščati iz ene pisarne v drugo, kajti tam moramo postati tudi osebje za to, da bosta te dve pisarni tudi delovali, za to, da bodo države članice lahko dobro sodelovali. Right, Prav imate, gospa Holmeier, to je vprašanje za gospoda Ruteja, seveda bo tudi on ob koncu eh, tega kroga vprašanja odgovarjal na vprašanje. Brigite Zepe, izvodite. Hvala lepa. Morda je to povsem jasno, ampak če pomislimo na javno razpravo, zelo cenim, da je gospod Rute še enkrat zelo jasno povdaril, da potrebujemo celovit pogled na priseljevanje in da zato nima smisla, da izpostavimo samo en ukrep. Lahko dosežemo napredek na področju priseljevanja samo, če bomo delali na vseh področjih, na uh, premestitvah uh, in na drugih temah. In posod si moramo prizadevati za to, da bomo dosegli napredek. In zelo cenim, da je to povdaril. Imela bi vprašanje. Spregovorili ste o Grčiji. Če sem vas pravilno razumela, ste dejali, da imamo tu problem, kajti begunci ne prihajajo, eh, torej prihajajo, prihajajo preko morja in pridajo na otoke, zato je zelo težko imeti centralni sistem za nje, ker te ne prihajajo po kopnem. Morda je to smešno vprašanje, ampak morda bi bilo lažje odpreti mejo med Grčijo in Turčijo na neki točki, tako da bi begunci lahko prihajali eh, preko te točke in potem bi imeli lahko eno centralno točko, ne pa da bi bile zadeve razpršene po otokih. Potem pa imam še eno vprašanje glede finančne podpore. 6000 evrov eh, je namenjenih eh, v okviru ponovne namestitve vemo, da so življenjski standardi v državah članicah zelo različni. 6 tisoč evrov v eni državi je morda veliko, v neki drugi državi članici pa to ni nič. Hkrati pa je tako, da so nekatere države članice že bolj ali manj dobro pripravljene, druge pa ne. In vprašanje je, ali ne bi bilo dobro poiskati drug mehanizem, da bi se potem odločali, ali država članica potrebuje dodatni denar ali ne. Ali lahko kot dodaten element pri ključu um, porazdelitve upoštevamo tudi želje uh, priseljencev? Upoštevati je treba, da morda v koncu ne bomo mogli upoštevati želja. Morda bi bilo dobro vprašanje oblikovati tako, ali imate dve, tri eh, države, kamor želite, ker imate tam naprimer sorodnike kar se tiče števila eh, ponovno naseljenih držav. Da, če si pogledamo eh, države zunaj Evrope, je številka 40 tisoč priseljencev smešna. Kaj ti številne države so sprejele več eh, priseljencev oziroma beguncev kot mi v Evropi. Torej, številka 40 tisoč ni samo videti smešna, ampak tudi je. Uh, Po drugi strani pa bodimo odkriti, če lahko začnemo s 40 tisoč in če se udeležijo vse države članice, je to dobra novica. Če bodo prenehali govoriti, da imajo različne težave, kajti vse države članice imajo različne težave. In jaz bi si želela, da bi se zadeve sprožile, treba je izmenjevati dobro prakso in treba je delati na vseh uh, temah, ki jih imamo pred seboj. Evropa temelji na vrednotah in na skupnih načelih in zato se bo morala Evropa za to zauzimati tudi takrat, ko se sooča s težavami in ko ne sije samo sonce. Kolegice in kolegi, nekaj danes v zraku, danes nisem prav dobri, dober predsedujoči, kajti enostavno me ignorirate in moja naloga je zelo težka. In še ena stvar. Tu imam še en seznam govornikov, ki ga sploh nisem opazil. Eh, to je kombinacija groznih eh, dejstev, to je pekel na zemlji. Poleg tega pa bodo kasneje dobili besedo še naše gostje. Sedaj se boste morali umejiti na minuto in pol do dve minuti. Prosim, če si za to prizadevate. Vem, da je to zelo občutljiva tema, ampak prosim eh, vas za to. To boste morali storiti, kajti sicer vas bom primoran prekiniti. Številni kolegi želijo spregovoriti, pa mm, včasih ne dobijo priložnosti. Cecilija, vi ste naslednji, minuta in pol. Hvala lepa, Klod. Eh, hvala lepa komisiji za predstavitev. Hvala lepa tudi za vašo zavezanost tej temi. Občudujem vas. Toda, glede na svet, še vedno dvomim, ali nam bo uspelo uh, uveljaviti zavezujoč instrument ali ne. To je ključno vprašanje. Uh, ali bi bila komisija eh, sprejeti sistem premestitve ali ponovne naselitve, ki ni obvezen za države članice, ali kako boste zagotovili, da bo vsaka država članica udeležena in prevzela svojo odgovornost. Če sem čisto iskrena, vam povem, da imamo vsega dovolj. Zelo sem nezadovoljna, ko slišim, da imamo države članice v današnji Evropski uniji, ki govorijo o tem, da bi morali vzpostaviti zidove v Evropi in da podajajo javne izda, eh, izjave, da ne bodo sprejeli niti enega samega begunca. In to je nesprejemljivo, če naj solidarnost pomeni to, kar solidarnost je. Ali bomo imeli evropsko solidarnost ali pa ne. Danes vemo, kaj se je zgodilo v Grčiji. Sedaj moramo povzdigniti evropsko solidarnost na naslednjo raven in to je zelo pomembno. Naj povem samo to. Sem absolutno za to, kar je dejala Ska Keller in mislim, da je to zelo ambiciozen predlog. In Evropski parlament mora biti zelo ambiciozen pri svojih zavezah, kajti biti moramo solidarni in prisiliti moramo države članice k temu, da to razumejo. Države članice morajo prevzeti svojo odgovornost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je bilo odlično. Hvala lepa, Cecilija. Konilija? Hvala lepa. Dublin, ste dajali Dublin, čež da je uspešen, ampak to sploh ni res. Sedaj so se uveljavili eh, prstni vtisi. Torej, Evropska komisija predlaga, da ne bi prisilno eh, eh, vzemali um, uh, um, prstne vtise. In sedaj uh, so države proti temu iz dobrih razlogov in to tudi razumem. V Eurodaku morajo biti države, č, eh, morajo biti prsni otisi. Ampak naj povem, naj izvem nekaj v zvezi s prsnimi otisi. Prebrala sem sledeče. Eh, Odzemali se bodo lahko tudi prisilno. In tudi je tukaj zapisano, da bo uh, možna oziroma um, nujna uporaba prisile, če bo to potrebno. Ampak to naj bi bilo um, realistično, to ne bi bilo možno uporabiti. Prisila kot zadnje sredstvo. To bo gotovo povezano s pravnimi težavami. Če boste uporabljati prisilo pri mladoletnikih ali pa pri nosečnicah, zanima me v tem primeru, kaj je to sorazmernost. To je meni posem najasno. Kakšno je vaše mnenje o tem? Potem pa imamo tu še eh, direktive. Tukaj je namreč zapis v zvezi s tem, eh, v zvezi s sledečo temo, tukaj je namreč zapisano, da lahko človeka pripremo, če se bo um, upiral. Potem ste omenjali številke. Torej, program um, ponovne naselitve obstaja že leta. Tu je prostovoljni program, ki se skoraj da ne uporablja in to ni skoraj da čisto nič novega. Sedaj pa ste omenili številko 40 tisoč. Potem so govorili še o dodatnih 20 tisoč, torej govorimo o 60 tisočih ljudeh, ki naj bi na nek način prišli k nam ali v programu premestitve ali ponovne naselitve. Povejte mi, kako pa boste prepričali države članice, da bodo na podlagu prostovoljnosti izvajale solidarnost? To mi je povsem nejasno. In še zadnja točka, ki je čisto kratka. Grčija ponovno. Če se poveča število beguncev na otoku kako boste. Govornica je bila prekinjena. Sorry, my microphone wasn't working. Se upravičujem, moj mikrofon ni delal. Lora je naslednja na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Šibke točke mislim, da so bile že dobro predstavljene. Številke, situacija v Italiji, Grčiji, govori se le o državljanih Sirije in Eritreje. Poleg tega eh, ne smemo pozabiti, da na stotine beguncev tudi v teh dneh prihaja na eh, obale Sredozemlja. Ključnega pomena pa je eh, tudi pomankanje zavezujočega značaja. Pri tem bi rada opozorila na dva vidika. V mehanizmu premestitve je predvideno, da naj bi Italija in Grčija eh, sodelovali in predlagali eh, število premestitev, potem pa počakali na odgovor drugih držav članic. Ampak, če se države članice ne bodo odzvale na to prošnjo, kaj se bo zgodilo? Ali se bo sprožil avtomatičen mehanizem ali pa bo potem ta mehanizem enostavno spodletel? In potem še drugo vprašanje. Zakaj ne uporabljamo direktive o začasni zaščiti. Govorim o uporabi člena 78. tretjega odstavka. Direktiva o začasni zaščiti doslej ni bila nikoli uporabljena, je pa zavezojoča za vse države članice. Za to direktivo bi najbrž lahko eh, našli izhod iz slepe ulice. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Gracias, señor presidente. Hvala, predsednik. Zelo telegrafsko, osem prioritet je na agendi. Izpostavil pa bi eno, rešanje življenj. Torej, na podlagi 78. člena tretji odstavek smo zavezani k temu. Gospod Rute, ali, ali deluje evropska vojaška sila Euromed ali eh, delujejo nevladne organizacije in pa Job Mare. Tam sodeluje, koliko vem, samo šest strokovnjakov iz šestih držav. Kdo to vodi in kako stvari delujejo? Moja prijateljica, predsednica eh, Mišel Koriks, predsednica Eurojusta je rekla Evropa pres danes zjutraj. Eh, potrjena je bila infiltracija članov organizacije ISIS v Evropi eh, prek eh, nezakonitega priseljevanja 10 tisoč takih oseb naj bi prišlo v EU. Eh, ne vem, kako bodo tolmači prevedli vse te številke, ampak ali agenda predvideva ukrepanje v takih primerih. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste se tudi držali časa, ki vam je bil dan na voljo, gospa Majer. Hvala lepa, gospod predsednik. Situacija je zelo alarmantna. Ogromno beguncev, 30 tisoč jih je v preteklih mesecih prišlo preko sredozemlja. Morali bi zagotoviti več eh, podpore. Veliko smo jih tudi rešili in to je dobro, ampak morali bi jih rešiti še več in tega ne moremo prepustiti zasebnim podjetjem. To morajo storiti države članice. Avstrija zavrača prosilce za azil, tudi druge države so zaprle svoje meje. Potrebujemo resen odziv. Kaj pa avstralski model? Mogoče bi si morali ogledati to možnost. In še eno vprašanje glede preferenc eh, priseljencev. Kako naj bi to delovalo? Vsi želeli v isti države, v Nemčijo, v, na Švedsko in pa eh, na Nizozemsko. Žerar Depre. Eh, gospod predsednik, najlepša hvala. Tudi jaz bom spregovoril v telegrafskem stilu, kar zadeva peti člen govorimo o premestitvah iz ene države v e, drugo in e, poročevalka govori o tem, da bi morali upoštevati preference e, priseljencev. Kako naj bi to potekalo? Potem pa 2 milijona za ponovno naselitev in 6 milijonov za premestitev. Odkot ta razlika v številkah? Eh, tretji člen, eh, drugi eh, odstavek. Kdo naj bi bili ti prejemniki? Govorite o 75 odstotkih opremnikih pomoči. Kdo naj bi bili ti prejemniki pomoči? In še zadnje vprašanje. Veliko je govora o Italiji in Grčiji, ampak ogledal sem si številke in Mačarska bi pravzaprav morala biti obravnavati v skupaj obravnavana v skupnem sežnju. Zakaj ne govorimo uh, o, o, uh, o Italiji in Grčiji, ne pa o Mačarski? S čim utemeljujete uh, to razliko? No, you, Hvala lepa, Žeraš. Ana Gomeš. Govora je bilo o razočaranju po zadnjem vrhu, to je eh, olepševanje. Bolj eh, želimo konkretna dejanja, bolj nas je sram. Moje vprašanje se eh, nanaša na zakonite poti. To ste rekli, da je drugi kovanec te medalje z nezakonitim tihotapljanjem. Kaj pa eh, Države članice menijo glede tega, zakaj tega še nismo uvedli, ali gre za pomankanje politične volje ali so se pojavljali tudi kakšni konkretni praktični problemi. Drugič, posem se strinjam s tem, kar je povedala Ska Keller, strinjam se z njenim poročilom, zaključki in priporočili. Zavezojoča narava eh, sistema eh, razdelitve beguncev je ključnega pomena zakaj Evropska komisija ne izvaja pritiska na države članice, zakaj eh, ne preišče eh, tega postopka eh, zlatega vizuma. Ko države članice zavračajo uboge priseljence in begunce, podeljujejo pa zlate vizume tujcem. Eh, tukaj gre za eh, pomankanje človeškega dostojanstva. Gospa Wimberg. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorimo o eh, programu premestitve in o prostovoljnih ukrepih. 20 tisoč naj bi jih bilo ponovno naseljenih, 40 tisoč naj bi jih zaščitili, kaj pa z drugimi, eh, kaj bomo storili z drugimi sto tisoči eh, beguncev. Eh, vse skupaj je zasnovano preveč naivno ali tega res ne vidite. Poleg tega se moramo vprašati tudi, kakšno je naše sporočilo. Švedska daje srcem trajno dovoljenje za namestitev kaj pa vemo o ljudeh, ki prehajajo k nam, ki jih sploh ne moremo identificirati? Vidimo, da je med njimi veliko tudi kriminalcev in da se na ta način v Evropi ustvarjajo eh, kriminalne združbe. Tega si res ne želim v svoji državi. In potem še eno vprašanje. Dejali ste, da tudi drugi prihajajo v Evropsko unijo oziroma da bi morali tudi drugi begunci priti v Evropsko unijo. Kako si želite, eh, kako si to zamišljate? Naj bi potem tam imeli neka vele poslaništva Evropske unije? Barbara Spinelli je naslednja na vrsti. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. No, razočarana sem razočarana sem glede eh, kvantitativnega, kakor tudi glede eh, kvalitativnega vidika. Kar zadeva eh, kvantitativni eh, vidik, 160 tisoč eh, priseljencev je prišlo v eh, Italijo, beguncev in prosilcev za azil. In 24 tisoč naj bi jih eh, premestili. To zveni smešno in to je sistem, eh, ki ne bo učinkovit niti za Italijo, niti za Grčijo, niti za Mačarsko. Strinjam se s kolegom Žerarjem. Kaj eh, bi moral storiti svet? Kaj bi morale storiti države članice? Kako naj bi spremenili eh, dublinski sistem? kar zadeva eh, število, se strinjam z Ska Keller. Potrebujemo sistem, ki bo upošteval preference prosilcev za, izdi, za azil. Tukaj gre tudi eh, za razširjen pojem združitev družin. Na ta način bomo preprečili eh, sekundarne premike. Torej tudi tukaj potrebujemo revizijo Dublinskega sporazuma. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolegi, in hvala lepa vsem, da ste kratki. Ilijana Jotova je naslednja na vrsti. Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще се изкажа като докладчик в сянка на доклада. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorila bom kot poročevalka v senci eh, za poročilo Ska Keller. Načrt Evropske komisije za premustitev eh, beguncev iz Italije in Grčije. No, najprej pozabimo na kvote. Lahko govorimo o ključu za razdelitev. Kvote so izraz, ki ga ne bi smeli uporabljati, ko gre za ljudi ali pa za žrtve vojn in konfliktov. Strinjam se z drugimi, da bi moral biti sistem zavezujoč. In gospod Rute, prosim, da ne popustite. Da ne popustite pri eh, tej zavezujoči naravi. Kaj ti eh, prostovoljni sistemi pač ne delujejo, tako so pokazale izkušnje. In ta ključ za razdelitev bi eh, se moral upirati na eh, izračun, ki ga je predlagala Evropska komisija. Razmišljati pa bi morali eh, tudi o tem, ali ne bi v prihodnosti upoštevali tudi kvadraturo držav oziroma velikost držav ali ima uh, Evropska komisija jasno stališče glede tega, kaj pomenijo posamezni termini, ki jih uporablja. Recimo močan pritisk uh, priseljencev, eh, nenaden priliv. Uh, To so izrazi, ki se uporabljajo v osmem členu pogodbe o delovanju Evropske unije. Ampak množičen priliv je nekaj drugega v Italiji in nekaj povsem drugega v majhni državi, kot je Bolgarija. Druga težava pa je, da Evropska komisija še zmeraj ni predlagala konkretnega sistema za preselitev prosilcev za izjiv. Povsem se strinjam z idejo, ki, ji, ki jo je podala poročevalka, da bi morali prosilce za izil poprašati po njihovih preferencah, da bi morali upoštevati združitev družin. Ampak pri tem se moramo zavedati tudi, eh, da tvegamo, eh, da bomo izničili ravnotežje. Kaj ti eh, v določene države članice si pač nihče ne želi. To, kar predlagate, je razmeroma dolg in zapleten sistem. In še eno ključno vprašanje. ali menite, da bo se pojavil tudi povratni učinek, če, se bo, če bo nekdo premeščen in se bo potem želel vrniti v svojo državo, kako bo to potekalo? No, to je bil znak uporništva, to me skrbi. Vem, da ste bili poročevalka v senci in zato sem vam dal malo več časa, ampak prosim, da se se držite časa za govor. Helga Stevens je naslednja na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj kratkih eh, pripomp imam. Zahvaljujem se poročevalki za izjemno zanimivo poročilo. Sprašujem pa se, kako bi lahko upoštevali te preference eh, prosilcev za azil? Kako naj bi to v praksi delovalo? Kako bi se lahko izognili temu, eh, da bi prosilci eh, za azil izbirali zgolj določene države, ki so izjemno priljubljene, druge države pa ne bodo nikoli izbrane? No, to ravno ni solidarnost. Ja, seveda bi morali upoštevati, kaj si prosilci za azil želijo, ampak mislim, da to v praksi ni ravno najbolj izvedljivo. Če bomo upoštevali eh, te preference eh, prosilcev za azil, potem se bomo oddalili tudi od Ženevske konvencije kajti tisti, ki eh, bežijo pred eh, vojno in preganjanjem, morajo biti zaščiteni in to je pravaten cilj Ženevske konvencije. Vse ostalo ni tako zelo pomembno. Prvotna ideja je zdaj že nekoliko razved, razvodenela. Seveda ne moremo nadaljevati tako. Uh, kot uh, smo ravnali doslej. mislim, da moramo poskrbeti za enakomerno porazdelitev. Potem je potrebno upoštevati tudi število prosilcev za azil, ki se trenutno nahajajo v državi, število prosilcev za azil, ki jih je država sprejela v preteklosti in tako naprej. Potem pa še dublinski sistem. Običajno. begunci prispejo v eno državo, potem pa so premeščeni drugam. Problematično pa je, da bi potem eh, te begunce vrnili nazaj, recimo v Grčijo. Potem eh, moramo govoriti eh, o premestitvi nazaj v to državo. Kako naj bi to zakonito oziroma v zakonskem pogledu definirali? Hvala lepa. Gospod predsednik, strinjam se s tem, kar je zapisala poročevalka in uh, mislim, da uh, je pripravila odlično poročilo. Rezultat uh, vrha je uh, bil izjemno razočaranje. Storiti moramo veliko več glede na priliv uh, beguncev. Če, če se Evropa ne more soočiti za 626 tisoč prošnjami za azil. Potem se posvetimo situaciji v Libanonu. Ali torej tukaj gre za solidarnost in za deljeno odgovornost, eh, o kateri govorita člena 78 in 80. Eh, Govorimo le o izvajanju pogodb. Dokler pogodb ne izvajamo, jih kršimo. In to je tisto, česar ne smemo pozabiti. Seveda, Pričakujemo, da bo komisija podala predloge, da bo poskrbela za stalen mehanizem za prihodnost. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi preference. <clears throat> Če imajo uh, begunci že ustvarjeno družinsko mrežo v neki državi, potem jim lahko to pomaga. Ne moremo ljudi, ki bežijo pred zaporom, uh, spraviti v nov zapor in mislim, da bi to vodilo v uh, eh, pomankanje zaupanja med državami članicami, ki so del iste unije. Prosim, če se kolege držite minute in pol. Gospod Lebreton. Evropske ki eh, narodi so zaskrbljeni eh, zaradi eh, situacije beguncev, ampak bojijo se tudi množičnega priseljevanja. Še prav posebej glede na število oseb, ki pričkajo sredozemlje. Zaradi tega ne smemo pozabiti na humanitarno dimenzijo, Poleg tega pa potrebujemo tudi odločno politiko v Evropski uniji. Boriti se je potrebno proti tihotapljenju. To je bilo danes že omenjeno. Govora je bilo o tem, da je potrebno ozavestiti eh, prebivalce o tem. Tukaj gre za dokaj nejasno govorico. To ne bo zadostovalo. Potrebno se je pogajati z. Eh, Turčijo, tako da ne bo eh, pustila prehoda ladi eh, na naše območje. Turčija je velika država, ki je to posebno sposobna storiti. Potrebno je preprečiti tudi prihod iz Libije. Potrebno je pričeti z konkretnimi dejanji. Ne bom govoril o bolj radikalnem načrtu. Tukaj govorim o avstralskem sistemu. Govorili smo tudi o premestitvi 40 tisoč oseb eh, letošnje leto in potem 20 tisoč eh, oseb v prihodnih letih. Te številke so nerealistične. Eh, nisem za to, da bi premestili še več oseb, ampak želim povedati le, da zavajate javnost. Eh, komisar Avramopoulos je dejal, da eh, je število oseb veliko višje, da gre za pet milijonov oseb eh, oziroma 50 milijonov oseb. Torej, številka 40 tisoč je naravno smešna v primerjavi z 50 milijoni. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz bom kratka. Pridružujem se vsem tistim, ki so razočarani, ker se svet ni mogel dogovoriti o zavezojočem mehanizmu. Eh, živimo v solidarni Evropi, kjer se ne moremo osredotočiti zgolj na skupno kmetijsko politiko, na strukturne sklade in tako naprej, eh, ampak bi morali izvajati tudi načelo solidarnosti upam, da se bodo države članice pridružile vašemu predlogu, ampak tukaj gre zgolj za 40 tisoč oseb, to je premalo. In v tem trenutku v Evropi potrebujemo ustrezno politično vodstvo, potrebujemo predsednike, premijeje eh, in pa poslance, eh, ki ne bodo žrtve populizma. Potrebujemo priseljence eh, zaradi demografskega razvoja, potrebujemo določene veščine, Potrebujemo delovno silo in čas je, da politiki v Evropi spremenijo svoj pristop in da ne demonizirajo eh, teh oseb, ki prihajajo iz vojnih žarišč, kot je storila kolegica iz eh, Švedske. Potem pa so tukaj eh, še mladoletne osebe brez spremstva. Eh, sodbo sodišča naj bi vključili v Dublinski sporazum, svet ima povsem drugačno stališče. To je tudi nesprejemljivo, kajti tukaj gre za um, mladoletne osebe, ki jih ne moremo pošiljati sem in tja. Kako uh, želite obravnavati torej, te mladoletne osebe brez spremstva? Hvala lepa. Nekateri kolegi so prosili za besedo kasneje. Zgolj z vašim izrazom na obrazu ne boste spremenili eh, mojega mnenja. Soraja. Še dva govorca imamo. Ampak eh, počasi poslanci zapuščajo dvorano, torej pridimo k direktorju in eh, zaprosimo za njegov odgovor. Najlepša hvala, zapisal sem si približno 20 vprašanj in če odgovorim na vsa ta vprašanja, potem eh, bom porabil vse čas, ki je še na voljo. Torej naj bom zelo kratek. Potrebujemo pravno zavezojoč predlog, le na ta način bo ta sistem deloval in mislim, da so države članice to ugotovile obstaja še oziroma poteka še razprava o ključu za porazdelitev o številkah, eh, ni pa več dvoma, da potrebujemo pravno zavezujoč eh, sistem, ki bo določal tudi sodelovanje med eh, državami članicami, ki bo ustrezno obravnaval preference in ki se bo ukvarjal tudi z vprašanjem sekundarnih premestitev oziroma preselitev. Mislim, da je preventivni pristop boljši kot represivni in upam, da bomo eh, v razpravah z svetom našli skupno stališče. Povsem se strinjam za vsemi, ki ste dejali, da so številke smešno majhne v primerjavi z eh, pojavom, s katerim se soočamo, ampak krati je potrebno povedati tudi, da gre zgolj za prvi korak in že dolgo časa nismo podali eh, nobenega podobnega predloga in zato sem zelo ponosen, da delam za eh, tega predsednika komisije, ki je eh, pokazal pripravljenost za ukvarjanje za to temo. Specifična vprašanja so bila zastavljena gospod Depre, 75 odstotkov, Sirci in Eritrejci, 6 tisoč, 10 eh, tisoč, eh, tukaj govorimo, govorimo o uredbi, potem pa prevoz. Eh, prevoz je že vključen v to številko 10 tisoč, v številko 6 tisoč pa prevoz beguncev ni vključen. Če si ogledamo vprašanje varnostnih vidikov, javni red, varnost. To eh, so eh, vzroki, ki bi lahko eh, vodili v zavrnitev. Torej, želimo vzpostaviti takšen sistem, kjer bomo imeli zagotovljene tudi eh, podatke Frontexa in Europola in se bomo lahko uspešno soočili z temi varnostnimi zadržki. Če bi se osredotočili zgolj na preference, eh, potem seveda sistem ne bo uravnotežen, tako da eh, to je nespremljivo, ampak moramo vsaj skušati upoštevati želje priseljencev. Just the last question. Zadnje vprašanje. Mladoletne osebe brez spremstva, e, to skupino posebej obravnavamo v razpravi, skušamo storiti vse, kar je v naši moči in upam, da bomo v drugi polovici leta skupaj z Luksemburškim predsedstvom dosegli sporazum e, glede mladoletnih oseb brez spremstva in sicer v okviru Dublinske uredbe. Pravna podlaga ponovna naselitev je eh, ena izmed možnosti. Namreč 20 tisoč osebam ponujemo možnost, da se priselijo v Evropsko unijo. To je torej ena izmed možnosti. Druga možnost pa bo, ko govorimo o tej zakoniti poti prihoda v Evropsko unijo, in tukaj ne bom govoril o modrih eh, karticah, eh, o sezonskem delu in tako naprej, kajti o tem bomo še razpravljali, ampak govorim o tem, da bi Evropa postala referenčna točka, eh, kar zadeva zakonito preseljevanje, eh, nekaj podobnega kanadskemu sistemu bi radi vzpostavili. Ampak torej to razpravo bomo še imeli kasneje. Sem odgovoril na temeljno vprašanje ne zakaj ne Mačarska? Glede na to, da je bilo toliko prispevkov. No, deliva si mikrofon, dovolite samo trenutek. Tako obravnavamo komisarje, eh, tukaj eh, preplavimo jih z vprašanji. E, torej, glede na to, da je bilo toliko vprašanj, e, bom kolegom samo dal možnost, e, da še upozorijo na kakšno specifično vprašanje, ki ste ga mogoče spregledali. Ja, na kratko, niste odgovorili na moje vprašanje v zvezi z Mačarsko. Zakaj pa ne Mačarska? No, najprej naj povem, da smo imeli razprave z Mačarsko. In takrat, ko, potekala, ko so potekale te razprave, je bila situacija na mačarskem precej drugačna. Takrat je bilo na mačarskem 27 tisoč prebivalcev Kosova, ki se morajo vrniti na Kosovo. Ampak zelo pozorno spremljamo situacijo na mačarskem in če se bo situacija spremenila, bomo sprejeli pač drugačno odločitev. Ne izpostavljam vas pritisku poslancev, ampak eh, dal bom še možnost zastavijo specifična vprašanja. Ja, jaz sem eh, v nasprotju z drugami še enkrat omenila prstne otise in pa pravne pomisleke, ne le z naše strani. v naših smernicah smo poskušali opisati prakso v posameznih državah članicah in način, ki ste ga opisali eh, vi, je način določene države članice, ki jo vsi poznamo, govorim o švedski. Ta sistem eh, dovoljuje v skladu z eh, načelom sorazmernosti prisiln. Eh, prstni otis. Tako je pač določeno v zakonodaji. Prstni otis je potrebno dati in če nekdo to zavrne, potem obstajajo različne možnosti in to je zapisano tudi v smernicah. Gospa govori brez mikrofona, zato eh, od, vprašanje nismo slišali. No, če niste zadovoljni, vam ne moram pomagati, ampak dobili ste odgovor. Ne sprašujem eh, za dodatna vprašanja. Eh, sprašujem pa, če so potrebna še dodatna pojasnila, gospoda Rute. Cecil, ja, zato, ker nisem slišala odgovora o, eh, na temo vračanja, ali je Evropska komisija že sprejela preventivne ukrepe, tako da ne bi prišlo do prisilnega vračanja ki bi lahko pomenilo eh, kršitev človekovih pravic in pa temeljnih svobaščin. Ja, seveda imamo direktivo o vračanju, imamo zelo jasne postopke glede vračanja in eh, države članice eh, lahko prevedemo pred sodišče, če ne spoštujejo prava Evropske unije. Najlepša hvala za vašo predstavitev danes. Hvala lepa, da ste prisluhnili prispevkom in pa vprašanjem. Zahvaljujem se kolegom tudi za to, da so mi pomagali pri eh, tej eh, zelo pomembni razpravi, eh, ne samo o agendi za migracije, ampak tudi o poročilu Ska Keller. Tukaj gre. Uh, za zelo občutljivo vprašanje in eh, v eh, četrtek eh, bodo potekale nadaljne razprave med državami članicami. Gre za zelo občutljivo vprašanje in upam, da bomo v četrtek poskrbeli za večjo jasnost. Predstavniki parlamenta bodo prisotni. Upoštevali bomo tudi komentarje, ki smo jih slišali danes in eh, seveda eh, smo zelo dobro eh, seznanjeni z situacijo sedaj po tej predstavitvi. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Sedaj pa prehajamo na situacijo v sredozemlju. Gospa Mecola in gospa Kenge sta pripravili poročila. Tukaj bi si radi ogledali zelo pomembno področje, ki so ga izpostavili številni kolegi in tukaj gre za vlogo lastnikov ladi. In uh, slišali bomo uh, predstavitev uh, Sturla Heriksena uh, oziroma uh, generalne direktorice Norveškega združenja ladjarjev Sturle Heriksen in pa generalnega sekretarja združenja ladjarjev. najprej mislim, da bo spregovorila Sturla Henriksen. Ne, ravno obratno. Patrik Verhoven, generalni sekretar Združenja radijarjev Evropske skupnosti za 10 minut. Potem pa Sturla Henriksen. Torej, izvolite. In potem, ko bomo slišali obe predstavitvi, bomo uh, imeli še krok vprašanj. Hvala lepa, da ste se nam pridružila. Eh. Hvala. Razdelila si bova čas za govor. Uh, Hvala, da ste naj povabili. Sam predstavljam XAM, ki je Združenje Evropske skupnosti lastnikov ladij oziroma ladjarjev. Zastopamo pa vse organizacije ladjarjev v EU in na norveškem. Moja kolegica Surla Henriksen pa je generalna direktorica Norveškega združenja ladjarjev. Sam bom predstavil najprej nekaj številk in dejstev, Sturla pa bo to osvetlila še s krajšim filmčkom in z določenimi praksami, ki smo jih razvili v okviru naše prakse. Najprej eh, naj povem, zakaj smo tukaj, zakaj ladjari tudi sodelujemo pri reševanju migrantov, kakšna je naša vloga. Eh, od eh, zaustritve krize v začetku leta 2014 smo ocenili, da je bilo okrog 1200 komercialnih ladij vključenih v reševanje migrantov. Nudili smo pomoč ljudem v stiski. In to je globoko zakoreninjena eh, moralna dolžnost eh, mornarjev in to je zapisano tudi v mednarodnem pravu in številnih mednarodnih konvencijah. Naslednja prosojnica. No, ta obveznost in tradicija pa nikoli eh, ni. Eh, bila namenjena reševanju tolikega števila eh, migrantov, kot vemo, eh, so se migracijski tokovi eh, občutno povečali od leta 2013 naprej. No, tukaj pa vidimo vključenost trgovskih ladij, številke so iz leta 2014 dala pa nam jih je na voljo italijanska obalna straža. To je bilo leto, ko je Italija vsaj do oktobra še vedno izvajala eh, obsežno operacijo Mare Nostrum in eh, ta operacija je rešila okrog 50 odstotkov ljudi. No, vseeno pa smo bili mi tudi vključeni in naš delež eh, je bil približno 25 ali nekaj več odstotkov migrantov. To je pa situacija za letos do začetka junija oziroma 10. junija. E, vidite, da se je vključeno v trgovski vladi povečalo na 33 odstotkov. Naše organizacije na evropski pa tudi nacionalni ravni so okrog velike noči eh, sprožile alarm. Ta situacija ni bila več vzdržna za naše člane. In eh, ko se je sredi, sredi aprila zgodil tisti strašni eh, vikend, eh, Eh, se je Evropska unija odločila, da potroji proračun za triton eh, in tudi ukrepi so se zaostrili. Eh, v številkah, ki so tu predstavljene, se to še ne odraža. Novi triton je postal namreč operativen šele ob koncu maja. Upamo, da bo to pomagalo in da bomo na ta način tudi malo sprostili pritisk na naše ladje. Pa še vključenost v absolutnih številkah. 882 eh, ladij je bilo preusmerjenih za to, da so eh, reševali migrante. To je bilo leta 2014, eh, letos pa veliko manj. Zdaj pa bom besedo predal Sturli, ki bo povedala, kakšne praktične posledice ima to za mornarje in za naše ladje. Hvala. Thank you, Chair. Honorable MPs, a very good evening. Gospod Sturla uh, Hendriksen, hvala za vabilo, da vam lahko predstavimo uh, tukaj naše stališče v zvezi z vse hujšo humanitarno eh, situacijo v sredozemlju. Čestitam vašemu odboru za to pobudo. Uh, radi pa pohvalil tudi EU, uh, da je dala na voljo veliko več sredstev uh, za. Eh, operacije reševanja eh, v zadnjih mesecih. No, naj, najprej eh, pokažem, kako poteka taka operacija reševanja na krovnike ladje. To je potekalo ob libijski obali lansko leto in ta ladja je rešila skoraj 2000 ljudi v 16 različnih operacijah reševanja. Prosim, če si ogledate ta film. Bye. Like a... Mm, tako to izgleda na sončnem, ko so vsi rešeni. Ja, mogoče najpomembnejše sporočilo tega filma je, da eh, takih situacij vseeno ni dovolj. In osebje na ladjah nam večkrat eh, govori, da gre tukaj predvsem za ljudi v stiski, ki jih eh, rešijo drugi ljudje tukaj gre za eh, nosečnico iz Somalije, za siroto iz Sirije, eh, ki jih reši oče nekoga iz eh, Norveške. In naše združenje spremlja situacijo. Mi predstavljamo eno največjih tujih flot, 18 tisoč ladij imamo in norveška flota izvaja operacije posod po svetu. 10 do 30 teh ladij pa vse čas operira med uh, ozemlji Libije, eh, Tunizije, Italije in Malte. Od pomladi lansko leto so naše ladje rešile v tem območju približno 5000 ljudi oziroma še več. 2014 eh, so komercialne ladje rešile več kot 40 tisoč ljudi. No, nove številke kažejo podobno razmerje tudi za leto 2015. Mm, število migrantov v celoti pa se vse čas povečuje. Zelo jasen moram biti. E, naše sorodne družbe in naša organizacija e, bodo naredile vse, da bomo še naprej pomagali v teh e, operacijah reševanja. To je naša moralna dolžnost. In to predstavlja tudi del pomorske tradicije, to je tudi naša pravna eh, obveznost. Ukvarjanje s tako veliko humanitarno katastrofo pa mora biti odgovornost eh, nacionalnih držav in pa mednarodne skupnosti. Predolgo je Evropa obračala hrbet sredozemlju in je prepuščala Italiji in eh, sredozemskim državam ter ladjarjem, da so stvari reševali po svoje. Mm, res bi rad izrazil hvaležnost za profesionalnost eh, italijanske mornarice in obalne straže in eh, za vse dobro, kar so naredili v teh operacijah. Eh, trgovske ladje bodo še naprej pomagale migrantom na morju, vendar pa te ladje ne morejo in ne smejo biti obravnavane kot integralen in največji del virov, ki so na voljo za operacije iskanja in reševanja na morju v sredozemlju. Eh, razlog za to pa je, da ladje niso opremljene in tudi osebje ni eh, primerno usposobljeno za eh, tako obsežne operacije. Tudi ob najboljših namenih poseganje trgovinskih, trgovskih ladij lahko ogrozi življenja migrantov in pa tudi osebja. Pogosto pride do močnih tokov, vetrov, valov in osebje ni ustrezno usposobljeno, poleg tega tudi nimajo ustreznih eh, sredstev za to, da bi na ladi namestili na eh, stotine ljudi, jim zagotovili ustrezne sanitarije, vodo, hrano in pomoč mm, do takrat, ko se te migrante izkrca. Mm, ta eh, situacija predstavlja veliko skrb za varnost in zdravje našega osebja osebje eh, je pogosto izpostavljeno hudim čustvenim reakcijam. Eh, veselje ob eh, rešitvi je zelo veliko, ampak ko pa najdeš cele družine trupel, ki plavajo na morju, to pa je lahko zelo traumatična izkušnja. Mm, po 15 do 20 oseb je na naših ladjah, migrantov, ki pridejo na te ladje, pa je tudi po več sto. To so ljudje različnih uh, etničnih pripadnosti, verskih pripadnosti iz različnih držav, nekateri so bolni od dojenčkov do uh, starejših, nekateri so uh, v hudi stiski, ker so na morju izgubili svoje najbližje, nekateri so lahko tudi oboroženi in to je veliki ziv za naše osebje da bi pomagali eh, ladjarjem eh, soočati se s temi situacijami, eh, nudimo tudi nasvete in izvajamo preiskave vse čas. Izdali smo tudi nasvete in smernice, kako pripraviti osebe in pa skupine na to vrstne situacije. Torej, ko se soočijo s kakšno takšno situacijo, morajo znati ukrepati. Eh, zdaj imamo tudi posvete z ekipami in delamo na tem, da bi razvili sistem eh, za eh, pomoč tistim mornarjem, ki se vrnejo nazaj z duševno stisko ali pa so kakorkoli drugače obremenjeni. Zavedamo se kompleksnosti in obsežnosti tega problema, to zahteva celovit in konsistenten mednarodni odgovor in ta odgovor mora biti tudi dolgoročen. E, ne zdi se nam legitimno za e, neko industrijsko panogo, da se ukvarja z migracijsko politiko. E, ves čas že opozarjamo na problem tako na norveškem kot tudi na evropski in mednarodni ravni. Eh, pet bolj splošnih priporočil smo tudi poslali in te bi vam tudi rad predal za vaše nadaljne delo. Mednarodna skupnost mora mobilizirati vire in se zavezati, da bo reševala eh, vzroke problema. Ljudje bežijo iz državljanskih eh, vojn, bežijo pred revščino in nasiljem. Drugič, mednarodna prizadevanja za reševanje se morajo osredotočati predvsem na pomoč Eh, ljudem eh, v regiji, torej čim bližje doma, tako da jim preprečijo to tvegano pot v Evropo. Tretjič, mednarodna skupnost mora mobilizirati eh, vse sile, da se bo borila proti vsem tihotapcem, mora pa tudi upoštevati, da niso vsi tihotapci slabi oziroma niso vsi ljudje na ladjah slabi, kajti za nekatere to predstavlja edini izhod. Zagotoviti je treba tudi ustrezna sredstva za reševanje in iskanje na morju. Evropske države morajo biti pripravljene povečati kapacitete, eh, morajo biti pripravljene povečati tudi število ladij, kajti migracije se zelo povečujejo. Pa še vedno vsakega četrtega ali petega migranta pobere kakšna trgovska ladja. Evropska unija pa bo morala povečati tudi fleksibilnost in usmerjati vire v tista območja, kjer so migracijski tokovi največji. Pogosto je to izven eh, meja Frontexa. Rad bi vas opozoril tudi na vse večje priseljevanje iz Turčije v Grčijo, kjer številke najhitreje naraščajo. No, petič, evropske države morajo še naprej eh, zagotavljati in uh, olajševati izkrcanje uh, migrantov z trgovskih ladij uh, in to v čim bližje pristanišče. Ni enotnega odgovora na eno največjih humanitarnih uh, katastrof in izzivov današnjega časa. Uh, Mm, cenim vaš celovit pristop, cenim vašo pobudo in vas prosim za pomoč. Hvala za pozornost. I um, thank both of you for. Oh, now my microphone's working. Dobro, mikrofon deluje. Hvala obema, da sta prišla na našo sejo, hvala, da prispevate k poročilu na nasno pobudo, ki ga pripravljata gospa Mecola in gospa Kjenge. Vem, da ste v težkem položaju. Znašli ste se v, v težki situaciji. E, pomorsko pravo je tukaj e, tudi vključeno in vsi, ki e, spremljamo situacijo v sredozemlju, Vemo, da so vaši člani zelo aktivni pri reševanju življenj. To tudi zelo cenimo. E, še posebej je to pomembno po e, tem, ko je nehala veljati operacija Mare Nostrum, kajti e, veliko življenj ste v tem času že rešili. Kar nekaj poslancev se je javilo k besedi. Začeli bosta naši poročevalki. Prosim, če specifično spregovorite o pravni in moralni dilemi eh, ladjarjev. Gospa Mecola bo prva, izvolite. Hvala. Ne želite, da govorim o delovnem dokumentu o solidarnosti. Je tako. To je naslednja točka. Bomo o tem govorili kasneje. Samo sem želela vse združiti v enem prispevku. Imeli smo uh, razpravo o evropskih migracijah že prej, takrat vas je nadomestil kolega. Zdaj pa govorimo samo o ladjarjih. Nisem še eh, spregovorila danes. In nekaj bom morala povedati tudi o prejšnji temi. No. Najprej bi se zahvalila gospodu Henriksenu uh, in gospodu Ferhovenu za predstavitvi. Uh, V razpravah in v celotnem procesu priprave poročila smo videli, da je vidik eh, trgovskih ladij pogosto eh, neopažen, pogosto se ga spregleda. Vendar pa je jasno, da je vloga, ki jo vi igrate in ki je zelo častna, eh, zelo pomembna, ampak to ne sme državam članicam preprečiti, da ukrepajo. No, zdaj smo pri razpravi o tem, kaj lahko naredimo za to, da bomo izvajali eh, mehanizme solidarnosti in da bomo tudi zagotovili eh, pravni in zakoniti dostop do, do zaščite tistim, ki so do tega upravičeni. Na ta način bi potem zmanjšali tragedije na morju. Našli bi tudi načine, ki bi preprečili eh, tistim, ki nimajo druge izbire, kot da gredo na morje in se souč, soočijo s skoraj eh, zanesljivo smrtjo, da tega ne naredijo. Torej, da ljudem preprečijo, da se prepustijo tihotapcem. Ponovna naselitev je rešitev, države morajo sprejeti svojo odgovornost, sistem mora postati stalen ogledati si moramo eh, humanitarni sistem vizumov, potem izobraževalne vizume in pa olajšan vstop za mlade za namen študija in usposabljanja. Moramo si ogledati tudi to, kako eh, naprimer mehanizmi, kot je eh, direktiva za začasno zaščito, kako lahko ti dokumenti pomagajo Eh, vendar pa mora biti pritok že res velik, zato da se ta mehanizem sploh sproži. Eh, nisem eh, želela povedati preveč, da nisem hotela biti dolga, jaso ima tukaj zelo pomembno vlogo in ga je treba okrepiti. Če želimo, da ta organ začne nadzorovati izvajanje evropskega delnega sistema. Hvala, Roberta, ker si se držala uh, vprašanja ladjarjev. Rad bi povedal uh, govorcema, da bodo zdaj poslanci postavili nekaj vprašanj oziroma izrazili svoje mnenja. Ni se treba odzvati na čisto vse, ampak si izberita ključne točke, uh, ki so najbolj aktualne in potem odgovorita na to. Eh, Cecil Kienge pa je naša naslednja govornica in je tudi soporočevalka pri tem poročilu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ponovno se zahvaljujem generalnemu eh, direktorju tudi eh, za prispevek, ki smo mu ravno kar prisluhnili. Hvala lepa za te informacije V preteklih mesecih smo se srečali eh, že z vsemi deležniki. Eh, tukaj gre eh, tudi za komercialne ladje, ki pomagajo pri reševanju na morju. Zelo vesela sem, da je bilo povedano, da reševanje na morju ne more biti odvisno od zasebnih eh, podjetij. Države članice morajo zagotoviti sredstva za izvajanje tovrstnih operacij. Po mojem mnenju se je potrebno osredotočiti predvsem na usposabljanje tistih oseb, ki se nahajajo na ladjah, ki se znajdejo v nevarnem položaju. Z nevarnostjo se lahko srečajo tako tisti, ki eh, so zaposleni na ladji, kakor tudi eh, begunci zaradi neusposobljenosti osebja. Potem eh, pa eh, je tukaj tudi povezava med eh, reševanjem in pa med komercialnimi dejavnostmi. Potrebno je pomagati tistim, ki se podajo na to nevarno pot in to je tisto, kar smo želeli izpostaviti tudi v našem poročilu. Na vlastno pobudo. Hvala lepa. Much, Cecil. Hvala, Cecil. Cecilija Wikström je naslednja. Hvala, gospod predsednik. Naj obima predstavnikoma LDR-jev in trgovski hlandi izrazim svoje občutje hvaležnosti in velikega spoštovanja za to, kar delate. Poštevati je treba to, da eh, ti ljudje, ki rešujejo begunce na morju, niso za to usposobljeni, nimajo eh, izkušenj s tem. Eh, te stvari jih traumatizirajo, ampak to, kar sta povedala tukaj, bi lahko služilo kot zgled našim članom in državam članicam, ki ne želijo sprejeti svoje odgovornosti. Eh, države bi morale zagotoviti dovolj ladi človeških virov in odpreti meje za eh, humanitarno reševanje. Eh, poleg tega bi bilo treba ponovno preseliti ljudi, ki so v stiski in ki imajo pravico do mednarodne zaščite. Veliko bi lahko povedali o tem ampak eh, v imenu številnih, ki so že zapustili dvorano, bi res rada izrazila naše veliko spoštovanje in hvaležnost za vaše delo, ki ga izvajate v sredozemlju. No, eh, in eh, absurd je v tem, da Norveška sploh ni članica EU pa tako resno jemljete svoje humanitarne obveznosti? Eh, včasih smo bili v skupni državi, še včasih si želim, da bi še vedno bili. Hvala, da eh, ste delili z nami svoje izkušnje. Prosim, nadaljujte s svojim dobrim delom in mislim, da eh, bo to služilo kot svetov zgled številnim v EU. Hvala. To je bilo res, res dolgo nazaj in takrat ste bili više vikingi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 in o tem, kako ravnamo s temi ljudmi v krizi. Situacijo bi morali pogledati bolj od blizu, tako da bi proučili, kako bodo ti ljudje eh, ravnali, eh, ko pridejo v stik z begunci, eh, z mrliči in eh, z tako težavnimi situacijami, s kakršnimi se soočajo. V zadnjih letih smo bili priča temu, da imamo zdaj operacije iskanja in reševanja na morju. To smo dosegli, ampak kaj mislite, da bi še morali narediti? Kaj bi morali narediti za to, da eh, breme ne bi bilo tako težko? Kako bi Evropska unija lahko porazdelila odgovornost? E, veliko pritiska je na vaše ladje, še posebej v poletnem obdobju. Kaj bi lahko tukaj storili? Ne vem, ali lahko uh, odgovorite na to. Eh, kaj pa Združeni narodi? Ali lahko eh, dobite tudi dovoljenje, da se uničijo ladje tihotapcev? To je že bilo včasih narejeno v preteklosti in se je izkazalo kot uspešen ukrep. O tem smo razpravljali in uh, mogoče bi morali spet razmisliti o tem. Hvala the interpreters and Zahvaljujem se tolmačem in jih prosim, če bi lahko z nami ostali še nekaj minut. Hvala. Kornilija Ernst je naslednja, izvolite. Čisto na kratko bom v imenu naše politične skupine, v imenu Levice, bi se vam rada iskreno zahvalila. In prosim, da to zahvalo posredujete tudi vašim kolegom na terenu. Mislim, da so oni prišli mnogo dlje kot pa uh, svet s svojimi neskončnimi brezplodnimi razpravami in to ste tukaj doživeli in te razprave niso prinesle velikih rezultatov. Uh, vi ste trgovinske ladje, trgovske ladje, eh, vi plujete zato, da bi trgovali in v prvi vrsti um, te ladje niso predvidene zato, da bi reševali življenje. Ali dobite potem kakšno finančno odškodnino? Um, in kakšen odnos imate za državami, eh, kamor potem pripeljete begunce? Eh, rada bi, da se na program um, vključi še eno točko. Številne reši bi lahko re, rešili, če bi ustvarili uh, pravne oziroma zakonite poti iz, v Evropsko unijo iz držav, kjer divjajo vojne. In tako sploh ne bi bilo nobenih vizumskih postopkov in tako naprej, tako bi ti ljudi lahko po zakoniti poti prepotovali v Evropsko unijo. Hvala. Gospod Đurak. Dziękuję za prezentację panów, za wszystkie informacje, które nam... Hvala lepa, gospodce predsedujoči. Hvala lepa gospodoma za informacije, ki ste ju podala. Zlasti so me zanimali primeri agresije, s katerimi se soočajo pomorščaki. Govorili ste o oboroženi mu spremstvu čovnov redko slišimo takšne podrobnosti. Takšnih primerov. Morda bi nam lahko predstavili še kakšne druge primere. Hvala lepa, da ste bili kratki pri svojih vprašanjih. Anja, prosim, izvolite. Ana Gomeš, izvolite. Hvala lepa, da ste nam podali ta pričevanja um, več bi morali, Evropska unija bi morala storiti več za to, da bi reševala življenja. To je naša obveza. In rada bi vas vprašala, kako razumete to, da Evropska unija pošilja na uh, morje um, enote svob. Torej, um, Ampak te enote niso bile eh, mobilizirane zato, da bi reševali življenje. V prvi vrsti so bile uperjene proti tihotapcem. Mislim, da smo zapravili priložnost, namreč, da bi uh, mornarico Evropske unije dali v službo prve obveze reševanja življenja. v sklepu sveta je sicer zapisano, da bi morala ta misija eh, reševati življenja, kajti to je pomorsko pravo in ta misija je temu zavezana. Ampak ali ni to zapravljena priložnost, ki kaže na to, da uh, mornarica je tam in da bi jo morali nameniti temu plemenitemu cilju, namreč reševanju življenja na sredozemlju. Hvala lepa, Ana. Dovolite še moje vprašanje. Ravno kar sem govoril z nekom iz Frontexa in spraševal je to Mare Nostrum po pravnem položaju eh, v zvezi z zasebnimi ladjami. Ali ste prejeli signale ali pa ali ste slišali oziroma Govorili so o tem, o primeru, ko so signali izklopljeni, ko se jih ne prejema in eh, lepo je, da rešujete življenje, čeprav niste za to usposobljeni. Ali lahko opišete, pod kakšnim pritiskom so ladje, ko ni signalov? Ali obstaja vendarle stik rad bi dobil celotno podobo o vsem, ali lahko upišete ta pritisk. Potem pa še gospa Majer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa tudi uh, našima gostoma. Imela bi nekaj specifičnih vprašanj. Kako je posadka pripravljena uh, na takšne uh, iskalne in reševalne akcije? Kakšne nasvete Eh, date svoje posadki. Rada bi slišala nekaj več podrobnosti. In do kakšne mere lahko lasniki ladi zaščitijo svojo posadko pred tveganji na morju, pa tudi pred teroristi? Kako pa je sa stroški? Nekdo je tudi to omenil. Eh, Naprimer, eh, gorivo ali pa tovor, ki ga prepozno pripeljete uh, na cilj zaradi teh akcij. In še zadnja govornica. Hvala lepa, Klod. Govorila bom švedsko. Pravzaprav sem se želela že prej javiti k besedi, ampak vidim, da je predsedstvo še tu. Torej, najprej sledeče. Rada bi se vama zahvalila, kajti počnete to, česar mi ne počnemo, čeprav niste niti člani Evropske unije. Imamo populistični val, eh, skrajno desničarski val, eh, ki pravi, da eh, ne smemo solidarnost na skupno prevzemati odgovor, odgovornosti. Potem pa imamo seveda tudi evroskeptike v Evropskem parlamentu. Kristina Winder. Torej, govorili ste film, eh, oziroma omenila je tudi določen film. Rada bi izrazila svoje pomisleke. Svet je v svojih sklepih dejal, da bi morale države članice nekaj storiti za vračanje. Mislim, da je to napačen razvoj pri Frontexu če bi se to zgodilo z temi proračunskimi uh, sredstvi, ki smo jih namenili za reševalne akcije, za iskalne akcije. Potem je tukaj še govora o seznamu varnih držav. To ne bi bile države, pri katerih izhajamo iz tega, da so varne. Ampak podoba eh, tukaj ni pravilna, kajti pravzaprav bi morali preveriti posamične primere. Prisrčna hvala, da v prvi vrsti mislite na ljudi. Evropski parlament pa bi moral storiti še več v tej smeri. Tako, ni vam treba odgovoriti na vsako posamečno vprašanje, kajti nimamo dovolj časa na voljo, ampak prosim vas, da odgovorite na ključna vprašanja. Hvala lepa. Osredotočil se bom na nekaj vprašanj, potem pa bom predal besedo kolegu, kar se tiče usposobljenosti posadka. Torej, posadka eh, ni pripravljena. Oziroma je pripravljena, imamo smernice za pripravljanje in eh, to eh, vključuje tudi um, smernice za ravnanje, kako je treba ukrepati, če se kaj takšnega uh, zgodi. Posadka nosi uh, posebno uniformo, uh, usposobljeni so tudi uh, za to, kako organizirati ljudi na krovu, kajti trgovska ladja se spremeni v um, begunski uh, tabor. In tako je treba znati ravnati z vsemi posamezniki, potem je treba imeti tudi eh, potrebno sanitarno opremo in tako naprej. In na zvezi s tem smo um, oblikovali smernice. Imamo uh, službo za nujno odzivanje, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni na teden. Potem imamo vključene tudi strokovnjake, ki so specializirani na travmo. Uh, In one, te osebe potem spremlja, spremljajo uh, uh, člane posadke, kajti vtisi so lahko zelo močni, kajti zgodi se, da posadka prispe prepozno in potem uh, ljudje, tudi otroci, uh, utonajo. In to je zelo, zelo težko za člane posadke. Ali je to dovolj? Torej. zelo pozdravljamo povečanje eh, eh, sredstev so strani Evropske unije. In eh, števila, vendar pa število oseb, ki jih trgovinske ladje rešujejo, ostaja enako. Pričakujemo povečano število priseljencev v prihodnem času, kajte sedaj je vrhunec sezone. In, uh, ocenjuje se, da bo prišlo do 80-odstotnega povečanja števila beguncev. Potem ste me vprašali, potem ali dobimo kakšno nadomestilo. Odgovor je ne, ne želimo nadomestila za to, zato si ne prizadevamo. Po našem mnenju je to moralna in humanitarna obveza. Poleg tega tudi ne želimo, da se to razume tudi kot uh, trajen vir za reševanje in uh, preiskovanje akcije, za katere bi se plačevalo. Da, imeli smo primere, ko so našim članom posadke grozili z uh, orožjem, da naj vrnemo um, zajete ladje tiho tapcem, zato da bi jih lahko ponovno uporabljali. Torej, odgovoril sem na nekaj od vprašanj. Tudi sam bom čisto krat, kratek. Vprašali ste me potem, kako bi lahko izboljšali sodelovanje eh, v okviru Tritona Pozajdena in uh, v zvezi z uh, um, Frontexom. Imamo zelo uspešne, uspešne izkrcanja in to je ena od uh, ključnih prioritet pri operacijah. Zelo se veselim sodelovanja s Tritonom. Potem Gre tukaj za eh, primerjavo s piratstvom. Mislim, da, tukaj, da gre tukaj za dve različne situaciji. Če, spremete, če pomagate eh, revežem in jih spremete na ladjo, to pomaga v Somaliji. Ampak tukaj gre za organiziran kriminal, eh, ti ljudje um, si upajo streljati in ljudi ne smemo spraviti v preveliko um, nevarnost. Imamo številke, ampak ne želimo poudarjati, da ukrepamo za to, da bi bili za to plačani. Ladja lahko spremeni smer za kratko ali za dolgo obdobje in težko je tukaj podati kakšne številke. Potem pa se bo stavili še delikatno vprašanje, torej ukinitev signalov. O tem nič ne vemo, če se to dogaja, je to zagotovo nezakonito. O tem bi bilo potrebno tudi poročati. To, da ne smemo pozabiti, da je za številne ladje zelo težko, da bi se temu izogibale, ker te številne ladje so zelo dejavne. Naprimer, prihajate eh, ali pa odhajate na bližnji vzhod, imate tudi ladje, ki eh, delujejo blizu Libije. Zelo se je težko izogniti takšnim situacijam. Če bi se to namenoma zgodilo, potem eh, pričakujemo, da se bodo naši člani odzvali in pa tudi profesionalne organizacije. Torej, to so bile moje dodatne točke. Hvala lepa. Eh, poslanci zelo cenijo eh, vaše prispevke in pa to, da ste odgovorili na njihova vprašanja. Ta sestanek se prenaša tudi po splitu in uh, vaš prispevek uh, bo daljnosežen. Hvala lepa, kolegice in kolegi. In to je tudi konec današnjega sestanka. Kolegice in kolegi, imamo še kakšno točko razno? Ne. Torej, 15. julija in pa 16. julija uh, se bomo znova zbrali v Bruslju. Hvala lepa. Hvala.